tem smo zaključili glasovanje. Sedaj sledi obrazložitev glasovanja. No Nihče ni prosil za besedo. Če torej želi kdo karkoli povedati s tem, bo to poslal v pisni obliki. Sedaj sledi odmor do 11.30.